Eh, ljudje v odbor za zaposlovanje, če ne bo nobenega nasprotovanja do eh, konca eh, seje, bo ta to imenova.